Dear colleagues, good after- Kolegice in kolegi, lep popovdan vam želim. Prosim vas, da sedete na svoja mesta. Želim pozdraviti vse predstavnike nacionalnih parlamentov in tudi člane Evropskega parlamenta. Na 29. Tem Evropskem parlamentarnem tednu. Eh, prisrčno pozdravljena tudi Karmen Iljana Mihalčesku, podpredsednica Romunske poslanske zbornice, ki bo sopor predsedovala na tem, pri tem panelu. Želim se zahvaliti tudi Romunskemu parlamentu za tesno sodelovanje pri organizaciji te konference. In zelo me veseli, da se vas je toliko zbralo v tej dvorani na tej konferenci, ki bo trajala danes in jutri in upamo, da bo za vas eh, koristna priložnost za izmenjavo mnen o evropskem gospodarskem upravljanju, o ekonomiji nasplošno in o izboljšanju sodelovanja med poslankami in poslanci iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta. Danes pri otvoritvi se bomo osredotočili na temo, kako je Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, politik dos, eh, deloval doslej. Vemo, da gre za um, usklajevanje nacionalnih politik, ki, politik, ki temelji na pravilih. To uh, je uh, upr, m, m, torej, spostavili smo tudi postopek m, makroekonomskega ravnovisja in do konca tega leta bo komisija, tako je komisija napovedala, bo pripravila um, revizijo tega okvira. In mislim, da je zato prava priložnost danes, da razpravljamo in predvsem tudi poročamo o izkušnjah delovanja tega okvira, ki temelji na zelo kompleksnem naboru pravil, kot vsi vemo, in ki tudi temelji na uh, skupnih pristojnostih, eh, tako kot to eh, predvideva pogodba, torej imamo pravni okvir, ki je na nekaterih področjih bolj natančen, na drugih pa manj. In zato je ta okvir upravljanja še bolj kompleksen, treba pa ga je izboljšati. In tudi zato, ker imamo um, tudi monetarno unijo in ne samo notranji trg. Um, zato bo šlo na tej konferenci. Vendar, preden bomo začeli, vam želim, um, vas želim informirati, kako se lahko prijavite, naprimer za razpravo. Prvi želim povdariti, da bomo storili vse, kar je v naših močih, da bi čim več udeležencev eh, dobili, dobilo besedo, če to želijo, čeprav imamo samo omejen čas na razpolago, ker vas je veliko udeležencev, eh, bo po uvodnih, po uvodnih eh, govorih ne bo možno, da bodo vsi dobili besedo in tisti, ki bodo lahko spregovorili, naj ne govorijo dlje od dveh do treh minut, Eh, to kaže tudi ura. Um, in č, um, mogoče bomo morali še dodatno omejiti ta čas. Na, ta, na mizi pred sabo imate tudi prijavnice za razpravo. Če um, želite sodelovati, prosim, izpolnite to um, kartico in jo izročite eh, dvoranskemu osebju. In sicer bomo razdelili čas za govor na osnovi uravnotežene formule, ampak tudi tu bomo fleksibilni in bomo upoštevali vaše želje in prošnje. Sedaj pa dajem besedo eh, so predsedujoči Karmen Iljanu Mihelčesku. Hvala, gospod Gualteri, veliko veselja mi je, da lahko sopredsujem, sopredsedujem eh, temu plenarnemu zasedanju. Eh, poglobitev dialoga med eh, deležniki je bistvenega pomena za ozaviščanje o pomembnosti evropskega semestra tako na nacionalni kot ravni kot na ravni EU. Kot pred, predstavnica eh, predsedujoče v Evropskem svetu, eh, se bo Romunija osredotočila na evropski semester eh, v skladu s predvideno časovnico. Evropski semester je eh, dober okvir za usklajevanje ekonomskih politik držav članic, to je naše mnenje. Prav gotovo um, si želite, da bi kar takoj začeli z vsebino današnje razprave, zato bom um, predstavila prvega govornika in sicer je to gospod Valdis Dombrovskis in me veseli, da mu takoj lahko dam besedo. Uh, honorable uh spoštovana sopredsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, veliko veselje in čast mi je, da sem danes lahko z vami in razpravljam o evropskem semestru. Evropski semester je zdaj že skoraj desetletje star in več sprememb smo doživeli, vključno z več prostora za vključevanje nacionalnih organov, nacionalnih parlamentov, socialnih partnerjev in drugih deležnikov. Eh, torej, ugotovili smo, da bo uspeh semestra eh, odvisen od trih eh, stvari. Prvič je kakovostna analiza. Semester mora biti verodostojen in verodostojnost temelji na dejstvih in objektivnih analizah. To, zato je treba dobro poznati ekonomijo nacionalnih držav in da se je treba s tem opirati na eksterne in interne zanesljive vire. Potem drugi element je komunikacija. Za večino priporočil eh, ni eh, kazni, če država tega ne spoštuje. Se pravi, da je odvisno vse od mehke sile. Odvisno bo, kako. Um, komuniciramo v zvezi s tem in želimo, da bi vsi, ki so vključeni v proces in predvsem vi, poslanke in poslanci, ki sprejemate zakone, videli smiselnost tega. In kot del eh, teh prizadevanj sem jaz in tudi drugi komisarji oziroma se redno um, srečujemo s poslanci evropskih parla nacionalnih parlamentov in politiki in razpravljamo o evropskih, evropskem semestru in seveda tudi socialnimi partnerji in drugimi. In zadnji pomemben element je lastništva. E, torej, zagotavljanje reform ni nikoli lahko, e, kajti gre za zelo različne interese in da bi država članica bila uspešna, mora biti predana temu. Zato se semester. Um, semester temelji na tem, da ljudje prepoznavajo ta evropski semester kot svojega in da zagotavljamo tudi vzajemne preglede. Uh, In zato sem um, um, s vprašanjem, s katerim se danes ukvarjamo, kako dobro je deloval evropski semester. Torej, dobra analiza, komunikacija, lastništvo. Zakaj ne vidimo popolne implementacije vsakega posameznega priporočila, se boste vprašali, ampak to je preveč simplicistično. Um, reforma zahteva določen čas, to je po naravi tako. Če vzamemo. Um, um, um, torej včasih se zgubi tudi dinamika in zato je bolje, če imamo večletno perspektivo in ne samo enoletno perspektivo. In če imamo večletno perspektivo, vidimo tudi višjo stopnjo izvajanja, ko je komisija prevzela uh, Eh, mandat 2014 eh, je več držav bilo v postopku makroekonomskih eh, ravnovesij in z visokimi presežki. 2019 je prvič od vzpostavitve evra nobena članica evroobmočja nima um, deficita nad tremi odstotki in pri, pripravljamo tudi um, in, um, indekse za pregled za nekaj držav. Vendar so, je situacija od eh, države do države različna. Proračunski načrti desetih držav evroobmočja eh, je neskladnih z našimi pravili. Trije so v glavnem. Ehm, v eh, eh, eh, deseti jih je v skladu, tri v glavnem v skladu, nek, dve pa tudi neskladni. Naprimer, Italija. Ehm, vendar so potem sprejeli tudi dodatne ukrepe, tako da ni bilo treba sprožiti postopka zaradi kršitve pogodbe. Ehm, reforme se upočasnjujejo v zadnjem času. Nekateri pravijo, da se reforme dogajajo v času krize, ko je pritisk strani trga um, torej reformiraj ali umri, ampak mislim, da to ni najboljša pot. Če izvajati reforme predtem, eh, hitreje okrivaš in tudi pre, eh, prepričiš, da bi prišlo do stiske. Eh, in razen tega se lahko s tem soočamo tudi s podnebnimi spremembami starjenja prebivalstva in tako naprej. Reforma in prosperiteta. Komisija pomaga državam članicam pri prizadevanjih v pri reformah. Imamo tudi ustrezno službo, ponujamo tudi pri kroj prilagojen reforme v 25 državah in v naslednjem obdobju 21 do 27 predlagamo nov program za podporo reformam eh, v obsegu 25 milijard evrov. Gospi in gospodje, se mister je bil uspešen in sicer na osnovi dobrih analiz komunikacij in lastništva. Um, to, eh, reforme so spodbudile rast in zaposlovanje in s tem so se zmanjšale tudi manjšale makroekonomska neravnovesja. Strategija temelji na naložbah, strukturnih reformah in na odgovornih proračunskih politikah in to deluje. Evropska ekonomija letos spet raste, že sedmo leto zapored. Vendar je, se um, rast upočasnjuje in um, pojavljajo se tudi spet tveganja, eh, ki prihajajo predvsem iz Kitajske. Um, kar z, um, v nekaterih državah je problem seveda tudi prekomirna zadolžitev. In iz tega seveda sledi, da moramo zaključiti reforme sedaj. To je danes bolj potrebno, kot da je koli prej ampak izvajanje ni odvisno samo od tega, kako dobro je oblikovan ta semester, temveč to je odgovornost vsake države članice in je ključno odvisno od tega, kako um, vi uporabljate mandat, eh, da um, um, zahtevate, da tudi vaše vlade prevzamejo to odgovornost. Hvala, gospod Dombrovskis. Sedaj pa želim predstaviti naslednjo govornico, gospod Marjan Tyson, komisarka za zaposlovanje socialne zadeve, usposobljanje in delovno mobilnost. Gospa komisarka, beseda je vaša. Lep popoldan, kolegice in kolegi, hvala, gospa predsedujoča. Eh, dolgo let sem bila članica Evropskega parlamenta in moram reči, da se počutim zelo doma tu v tem domu. In želim še posebej po pozdraviti poslanke in poslance iz nacionalnih parlamentov in tudi iz odbora za uh, eh, ekonomske in socialna vprašanja in iz odbora regij. Mnogi ste veterani evropskega semestra, za nekatere je to mogoče tudi nekaj novega, ampak za vse uh, Eh, je ta evropski semester gotovo bistven. Namen tega semestra je usklejevanje ekonomskih in socialnih politik v Evropski uniji. Semester nam pomaga, pomaga nam pri tem, da se učimo drug od drugega, da iščemo skupne rešitve in tudi, eh, da uberemo skupno pot. Semester je fleksibilni instrument um, zagotavlja analizo, koordinacijo in tudi priporočila za politične priporočila, ki se uh, potem um, pretvarjajo v reforme v skladu z nacionalnimi okoliščinami. Kot eh, orodje ekonomske politike je semester bil uspeh, kajti izvedli smo večje reforme, ki so zagotovile okrivanje in naša eh, ekonomija je postala bolj odporna. Vse ekonomije nacionalnih držav spet rastejo. 240 milijonov evropejcev je zaposlenih, to je več kot kdajkoli prej. Vendar Evropa ni samo poslovanje in banke. Evropa so predvsem ljudi, ljudje in zato je ta komisija zagotovila, da ta semester ne bo obravnaval samo ekonomskih in finančnih reform, temveč da se bo ukvarjal tudi s socialnimi reformami. In to je postalo še bolj jasno, ker smo evropski semester povezali z evropskim stebrom socialnih pravic. Naš evropski stebr socialnih pravic je um, okvir 24 pravic in načel okrog treh osih enak dostop do trga dela, tako da vsak lahko prispeva k družbi s tem, da dela, da se zagotovi, da bo vsak imel eh, tudi usposobljenost za to, da bo uspešen, potem drugič pravični delovni pogoji, kajti če imaš zaposlitev, to še ne zadostuje. Pogoji dela in plače morajo biti pravične in to pomeni visoko raven zdravstvene varnosti in predvsem varnosti pri delu in tudi um, uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja in potem seveda socialna storitva. Vsi morajo imeti dostop do zdravstvenih storitev, storitev oskrbe, tudi seveda do um, dostojne pokojnine. Dva cilja sta in sicer, da bi evropska, uh, evropski stroj za konvergenco spet delal s polnim zagonom. Eh, po ekonomski krizi in da opolnomočimo ljudi za spremembe in za nov svet dela. Eh, ta evropski stebr socialnih pravic je skupna zaveza. Eh, tri evropske politične institucije so Eh, poudarile to skupno odgovornost s tem, da so socialni stebr razglasile na vrhu v Gotenbergu novembra 17. Eh, komisija je z Evropskim parlamentom pripravila ta stebr in skupaj s svetom smo potem za 28 držav um, sprijeli ta stebr. Eh, imamo tudi nove socialne kazalnike, ki so bile lanski, lansko leto vključene v semester, tako da imamo takoj pregled nad Eh, potekom socialnih reform v državah članicah. Eh, to leto smo videli izboljšanje vseh glavnih indikatorjev, kar zadeva socialni eh, napredek, zaposlovanje, eh, enakost spolov in tako naprej. Ampak eh, ti kazalniki kažejo, da so v številnih državah tudi še veliki izzivi in da je treba sprejeti ukrepe. Naslednji teden bo komisija eh, izdala nova poročila za posamezne države. Tam boste lahko prebrali, da je treba eh, zagotoviti več investicij v državah članicah in te prioritete pri investicijah naj bi vplivale tudi na. Eh, uporabo sredstev iz kohezijskega sklada v naslednjem finančnem okviru. Vsi imamo skupno odgovornost, odgovornost za reforme eh, s, eh, s tebrom socialnih pravic kot našim kompasom, evropski semester in evropskimi skladi kot našimi inštrumenti. Vse v skladu s eh, pristojnostmi, ki jih ima Evropska komisija, Evropski parlament in države članice in seveda tudi z odgovornostjo regij in s popolno podporo socialnih partnerjev in civilne družbe. Skupaj eh, želimo narediti iz Evropskega semestra uspeh, kajti samo skupaj bomo lahko izvedli reforme, ki jih eh, Evropa in države članice potrebujejo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa komisarka. Naslednji govornik je gospod Steven Gero, ki bo govoril v imenu gospoda Toma Vandenkendelareja. Razumela sem, da ima določene težave, tako da vam dajem besedo in boste lahko spregovorili v njegovem imenu. Izvolite. Thank you, Chair. Um, commissioners, colleagues, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe, gospodje, kolegice in kolegi. Res eh, nadomeščam gospoda Toma Vandekandelareja, eh, ki je zbolel, tako da upam, da bo kmalo ukreval. Pripravil pa je svoj eh, pripis v angleščini, tako da ga jaz nisem prevedel v svoj materni jezik, tako da bom kar nadaljeval v angleščini. Kot poročevalc odbora Ekon bi Tom želel izpostaviti prednostne naloge za ta cikl. Uh, pošilja pa opravičilo, ker se ni mogel odležiti te seje, ker je zbolel ob koncu tedna. Gospe in gospodje, razprava o evropskem semestru je običajno zelo politična, zelo, zato je zelo pomembno, da si za te razprave vzamemo čas in da izmenjamo poglede z nacionalnimi parlamenti. V Evropskem parlamentu tu samem je gospod Van den Kandelare v fazi zaključevanja poročila s svojimi poročevalci v senci in potem se bo o tem poročilo glasovalo marca na plenarnem zasedanju. Evropska komisija pripravlja letni pregled rasti in v njej so, v njem so začrtane dolgoročni prioritete za gospodarsko rast, o čemer govori tudi komisar Dombrovskis. Uh, Tukaj imamo tri medsebojno povezane sklope, fiskalna konsolidacija, naložbe in strukturne reforme. Naša naloga pa je, da analiziramo ta trikotnik in na tej podlagi začrtamo lastne dolgoročne prioritete in povemo svetu in komisiji, kaj se nam zdi pomembno, katere korake politične in uh, gospodarske je treba storiti. Tom tukaj izpostavlja določene izzive. Dolgoročna prioriteta je uh, prebivalstvo in gospod van den Kandelare je želel še zlasti se posvetiti starajoči se družbi, še zlasti pa učinko, ki ga bo ta imela na naše sisteme socialne varnosti, na našo državo blaginje. Demografske spremembe so odločilne uh, um, spremembe našega časa in zelo težko jih je spraviti s politično zakonodajo. Torej se moramo zdaj pripraviti na to, da bomo uh, naše socialne varnostne sisteme v ustreznem stanju prenesli in podarili našim državljanom. Zato uh, pravi, da je treba um, starajočo se družbo povezati z odgovornimi finan, uh, financami, naložbami in strukturnimi reformami. Kaj se torej dogaja v naši starajoči se družbi? Pre, Staranje prebivalstva je eden najpomembnejših demografskih in socialnih trendov v 21. stoletju in zadeva skoraj vse države na svetu. Če dalje večja pričakovana doba je seveda velik dosežek razvoja, pa tudi zdravstva, vendar pa sabo prinaša dva izziva. Prvi je ta, da se naše prebivalstvo stara in stroški pokojninskih izdatkov zdravstva, pa tudi oskrbe starejših se večajo o, ti stroški staranja v primerjavi z BDP rastejo in v naslednjih desetletjih bo zgolj višji. To pomeni, da bodo predstavljali uh, breme za, na, za vzdržnost naših javnih financ. Starajoča se družba pa ne pomeni, da se povečujejo zgolj ti stroški. To pomeni tudi, da imamo manj uh, aktivnega prebivalstva, uh, in torej manj ljudi, ki torej prispevajo k financiranju teh stroškov. Kako se lahko pripravimo na te izzive? To meni, da bi morali države članice pozvati k temu, da najprej zgradijo fiskalna varovala, potem da izvajajo strukturne reforme in kot tretje, podjetje, da se posvetijo v prihodnost eh, posvečenim eh, naložbam. Fiskalna varovala nas morajo eh, obvarovati med višjimi stroški staranja, pokojnin, oskrbe starejših in tako naprej. Še zlasti v času gospodarske rasti in v času nizkih obresti. Kajti, če tega ne bomo storili zdaj, bodo vsi stroški financiranja prepuščeni prihodnim generacijam. Pak za stabilnost in rast ne govori zgolj o odstotkih, je eden od temeljev naše monetarne unije, zato je izjemno pomembno, da se ta pravila jemljajo resno in da jih izvajo vse države članice. Drugo so strukturne reforme. Zelo pomembno je izvajati te reforme, kajti z njimi se zmanjšujejo stroški starajoče se družbe in s tem se mobilizira tudi, če dalje manjša delovna sila eh, v čim večji meri. Digitalizacija, globalizacija in tehnološke spremembe pa tudi eh, prinašajo velike spremembe na naše trge dela. Ti trendi vplivajo na uh, zaposlovanje, na narave, ki jih izvajajo ljudje na uh, pridelu in tudi na spretnosti in veščine, ki so potrebne. To pomeni, da bomo potrebovali bolj prožno delovno silo na naših trgih dela. Kot tretjo, vlaganje v prihodnost. Um, pravičnost med generacijami pomeni tudi, da moramo zagotoviti produktivnost tudi v prihodnje. Le tako bomo lahko zagotovili trajnostno gospodarsko rast in uh, naložbe, ki bodo usmerjene v prihodnost. Te pa morajo biti zasebne in uh, uh, drž, um, javne. Posreč, posvečati pa se morajo infrastrukturi, digitalizacijam, inovacijam in tako dalje. Če povzamem, evropski semester bo kmalo stopil v fazo priprave poročil za posamezne države. Ko bo posamezne države an analizirala eh, komisija in pripravila te analize do konca tega meseca, bo na, njih, na podlagi teh analiz pripravila priporočila za posamezno državo. Ko smo pogledali, kakšne so, kakšne so stopne izvedbe teh priporočil, te številke niso zelo spodbudne treba je kot prvo spoznati, da so to priporočila, ne pa zavezujoče zaveze. Če hočemo torej povečati eh, stopnjo izvajanja, je za to potrebna politična volja eh, in politična podpora, pri tem pa imajo eh, temeljno vlogo tudi nacionalni parlamenti. Ta teden nacionalnih parlamentov je odraz prav tega. Zato bom z velikim veseljem prisluhnil vašim mnenjem, kakšna bi naj bila pot naprej. Um, in kakšna, rad bom prisluhnil vašim uh, mnenjem o tem, kaj je Tom orisal kot ustrezno pot za v prihodnost. In se oprečujem, če sem bil predolg. Hvala lepa. Sedaj pa predstavljam našo naslednjo govornico, gospo Anješko Kozlovsko-Rajevic, ki je uh, članica odbora za zaposlovanje in uh, socialo v Evropskem parlamentu. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospoda eh, komisarja, kolegice in kolegi. Govorila bom polsko, tako da vas prosim, da si nadanete slušalke. English is on the second canal. E, szanowni Państwo, tegoroczny semestr europejski przynosi. Gospodzie, letośni europejski semestr pomeni eh, dobre novice, o katerih sta govorila že oba komisarja danes, torej gospod komisar in gospa komisarka, vendar pa prinaša tudi nekatere izzive, za katere bo potrebnih veliko prizadevanj, kajti Evropska unija je verjetno edino gospodarstvo, v katerem govorimo o gospodarskem razvoju in socialni zaščiti v en dah. Razvoj v Evropski uniji naj bi bil trajnosten in zelen, tako da skuša pravzaprav povezati različne elemente in vidike. Kar pa ni preprosto, če si pogledamo letošnje projekte in če si priznamo, da je na trgu zaposlovanja prišlo do pomembnih sprememb, da je bil boj proti brezposelnosti uspešen, lahko sklenemo, da dobri rezultati za evropsko gospodarstvo nažalost ne prinašajo koristi vsem državljanom Evropske unije. V Evropski uniji vidimo velika um, geografska uh, neravnovesja, veliko ljudi živi na robu revščine in izključenosti. Tako imenovano prebivalstvo NIC, torej skupina dijakov uh, in študentov, ki niso zaposleni in uh, ne v izobraževanju, je sicer v upadu, vendar je še vedno visoko. Brzposobnost pa mladimi še vedno predstavlja problem. Eh, brezposelnost med ženskami, še zlasti v, pre, eh, v starosti pred opokojitvijo, je prav tako še zelo visoka. Veliko teh žensk je delalo eh, doma za svoje sorodnike, vendar pa je to delo seveda neplačano. Družba se stara in to seveda prinaša veliko izzivov, naprimer težave povezane z oskrbovalci na domu. Večina teh oskrbovalcev je žensk, 80 odstotkov jih ni uradno zaposlenih, torej eh, ne plačujejo davkov, prav tako pa tudi niso deležni nobenega varstva. Tukaj imamo še veliko eh, dela pred sabo. Tudi ko si gledamo pogledamo črni trg, je ta še vedno zelo živ, ne samo zato, ker bi si ljudje želeli goljofati na področju davkov, temveč zaradi tega, ker v številnih državah ni dovolj predpisov, ki bi opredelili ta trg, še zlasti na področju oskrbovalcev. Tukaj govorim o teh ljudi, ki skrbijo za tako o, ostarele, pa tudi za otroke in mlajše. In To povzroča večjo eh, vrzel v pokojninah, eh, ki znaša kar 40 odstotkov. Tako da, ko govorimo o trgu dela na evropskem področju, moramo eh, dejansko storiti več tudi na tem področju. Potrebujemo več centrov za oskrbo otrok, več prostorov v vrcu in tako dalje. Zelo pomembno bi bilo imeti novo direktivo, o, katerem, uh, bi potem, o kateri bi potem glasoval parlament. Ne smemo um, pustiti ob strani naših družin in naše karijere. Torej, usklajevanje obeh področji je ključno, če želimo biti kos tem izzivom. Biti pa jim moramo kos, če želimo poskrbeti za ozdravitev našega trga za poslovanje. Naslednja pomembna tema na področju zaposlovanja je izobraževanje. 40 odstotkov delodajalcev pravi, da imajo težave pri iskanju usposobljene delovne sile. Prihaja do velike neusklajenosti med usposobljenostjo in tem, kar delodajalci iščejo. 20 odstotkov mladih in odraslih v Evropski uniji nima osnovne pismenosti ki pa vključuje tudi digitalno pismenost. 40 odstotkov vseh evropskih državljanov nima osnovnih digitalnih veščin in to jim preprečuje, da bi vstopili na trg dela, posledično pa to prispeva k um, temu, da ti ljudje ne prispevajo k evropskemu gospodarstvu. Torej, tukaj govorimo o temeljnih veščinah in spretnostih in uh, komi Evropska komisija in svet sta tukaj razvila zelo pomemben projekt Potrebujemo pa tudi reformo izobraževalnega sistema. Ta se mora bolj osredotočiti na že prej omenjene digitalne veščine, pa na mehke veščine, prečne veščine, hkrati pa tudi na temeljne veščine. Omenila sem že pismenost, boljšo zaposljivost, večje plače učiteljev, boljše povezave z poslovnim svetom in več podpore za vseživljenjsko učenje. Če sklenem. Digitalna preobrazba je zelo pomembna za trg um, zaposlovanja in za naša zasebna življenja. Naj omenim še vidik spolov na tem področju, še zlasti zavrzel med spoloma na področju digitalnih veščin. Zdi se oziroma kaže se, da imajo ženske manj dostopa do spletnih trgovin, do spletnih bančnih storitev in tudi do drugih oblik digitalnih storitev. Ko pa si pogledate sektor IKT, lahko vidite, da tam eh, obstaja pomankanje zapos, eh, zaposlenih in to je vsekakor nadaljni sektor, sektor, na katerem eh, bo raslo prihodnje evropsko gospodarstvo, to je sektor prihodnosti in poskrbeti moramo, da ta sektor ne bodo oblikovali zgolj moški, temveč je treba spodbuditi tudi ženske, da stopajo v to smer. Nova direktiva, ki jo pripravljamo na tem področju, bo zatorej bistvenega pomena. Izobraževanje, ki ne razlikuje med spoloma, boj proti stereotipom, um, tudi um, ukrepi za večjo privlačnost sektorja IKT za ženske, vse to je treba vzpostaviti zato, da bi bili v večji meri kos težavam na trgu dela. Mislim, da bo to vsekakor koristilo prihodnost gospodarstva, ki bo bolj vključujoče in eh, pravičnejše. Hvala lepa za besedo. Thank you very much. Tudi vam hvala lepa. Naša naslednja govornica je gospa Marija Delmar Angulo, ki je poslanka v španskem parlamentu. Izvolite, gospa. Muchas gracias. Y eh, empezar agradeciendo la oportunidad de... Najlepša hvala. Dovolite, da se vam na začetku zahvalim za priložnost, da sodelujem eh, pri tem panelu, ki govori o učinkovitosti evropskega semestra kot političnega instrumenta. Mislim, da je pravi čas, da se o tem pogovarjamo, pripravljamo nov proračunsko novo proračunsko obzorje, prav tako pa tudi pripravljamo oziroma skušamo doseči cilje Evrope 2020. Torej, Devet let je že, kar je bil vzpostavljen ta semester. Mislim, da je dokazal nekaj zelo pozitivnega in pomembnega, namreč, da države članice Evropske unije lahko uporabljajo ta mehanizem za pripravo lasnih proračunskih predlogov, potem, ko so dobile usmernice držav eh, Evropske unije, eh, ki so zelo podrobne. Potem eh, so tako seznanjene z kati, eh, z pomankljivostmi, z šibkimi točkami in tako naprej. To pomeni, da lahko delujemo z boljšimi pravili, da lahko na ta način pripravljamo boljšo uh, fiskalno politiko in s tem lahko poskrbimo za več prednosti za naše državljane. To pomeni, da lahko poskrbimo tudi za to, da se evropske ustanove in nacionalni parlamenti bolj povežejo tako da je potem tudi a, zaveza z njihove strani večja, kar koristi celotni družbi. Kar pa zadeva upravljanje evropskega semestra, a, z njim lahko a, merimo, kako dobro so bili a, doseženi prvotni zastavljeni cilji. Mislim, da lahko a, zabeležimo napredek pri ključnih štirih a, vidikih, torej pri a, čiščenju javnih financ, fiskalni konsolidaciji do šest točk, to drži vsaj za mojo domovino Španijo, kjer smo v obdobju 2011 in 2018 zabeležili izboljšanje za šest točk. Odpravili smo gospodarska naravnotežja in pripravili smo tudi prostor za strukturne reforme, ki eh, spodbujajo rast in delovna mesta. Imam več um, številk, ki jih je sporočil tudi gospod Juncker v, govorni, v nedavnem govoru. Ustvarili smo 12 milijonov novih mest in več uh, četrtletji zapored smo doživljali gospodarsko rast. V Španiji smo od uh, decembra 2011 do maja 2014 eh, zmanjšali brezposelnost za 6,3 odstotka, ustvarjali smo več milijonov novih delovnih mest in izboljšali smo rast. Torej, to kaže na stabilnost in vse to je rezultat uh, naše zavezanosti k evropskemu semestru. Vendar pa ne smemo počivati zdaj križem rok. Vemo, da smo na pravi poti, prišli smo tja, kamor smo želeli priti. To pomeni, da smo usmerjeni proti pravemu cilju, vendar pa moramo še sproti izboljševati postopke, komunikacijo in tako dalje. Vendar pa je celoten postopek doslej bil pozitiven. Pa še nekaj bi povdarila. Evropski semestar je pokazal, da Evropska unija lahko ponudi tudi določene rešitve. Gospodarska kriza je bila velik izziv za Evropsko unijo, bila je izziv za evropsko moč in kriza je imela zelo ne, velike neželene učinke tudi za javne finance v države članice in pa imela je tudi resne posledice za realno gospodarstvo. Veliko delovnih mest je bilo izgubljenih in zato je bil potreben hiter odziv. Evropska unija ni zgolj ponudila instrumente, da bi omilili resne izzive, resne očike krize, vendar pa je ponudila tudi možnosti, kako ukrepiti upravljanje na tistih področjih, ki so bila šipka. In mislim, da je to zelo pomembno. V tem okviru evropskega semestra smo ugotovili, da je bil semestr zelo močno orodje in je pokazal, da Evropska unija dejansko lahko ponudi odgovore. Kot tretje je zelo pomembno povedati, da je Evropska unija močno zavezana k stabilnosti. Vsi mehanizme, kot so predhodni pregled, eh, sistem zgodnega obveščanja in tako naprej, eh, temelijo na načelu odgovornosti pri pripravi proračunov v državah članicah. Hkrati pa temelijo tudi na načelu uh, Eh, gospodarske in proračunske stabilnosti. To je resnična dodana vrednost za Evropsko unijo. Imamo evropske vrednost, eh, vrednote, imamo eh, evropske vrednote, torej um, stabilnost in tako naprej. In to so ključni mejniki, kaj ti kažejo, da bomo na ta način lahko ohranili državo blaginje in tudi izboljšali investicije in rast. Zavezenost evropskemu semestru pomeni, da bomo lahko storili več, da bi ustvarili delovna mesta in izboljšali rast. Obenem pa je tu še zaveza k okrepanju strani držav članic, torej k zaveza k reformam. Tukaj bi omenila le to, da bodo vedno obstajali pogoji za podporo in to je po mojem mnenju zelo pozitivno za vlade držav članic, kajti še zlasti, ko se govori o izvajanju um, reform, ki so jih zasnovale. In tukaj bi pozitivno omenila službo za podporo strukturnih reform. Prejela je ogromno predlogov in veliko jih tudi potrdila. Torej, to kaže, kakšne možnosti se tu ponujajo. In države članice eh, so pri tem odločno okrepale, hkrati pa tudi evropske ustanove. Reforme, ki, so, eh, ki se izvajajo v državah članicah, bodo imele multiplikativen učinek, kajti so koherentne in usklevane na evropski ravni. In če sklenem, državljani morajo jasno videti, da Evropa ponuja jasna jamstva za prihodne rešitve in da bomo v Evropi močnejši skupaj, če bomo lahko pokazali, da smo sposobni sodelovati, da smo sposobni držati um, skupaj in uh, reševati težave ljudi. V rokah imamo dovolj močne inštrumente, to dokazuje že uh, mehanizem evropskega semestra, ki je zelo močno urodje, kot sem že povedala, in s premembami, ki so potrebne, pa lahko uh, z njim dosežemo še več. Hvala lepa. Manč. Hvala lepa. Zadnji govornik v tem eh, krogu je gospod John Lahart, eh, poslanec Irske, izvolite. Hvala lepa. Eh, naj se vam zahvalim za možnost, da podam tukaj svoje uvodne izjave. Sem podpredstavnik, eh, podpredsednik odbora za proračunski nadzor na Irskem. Kar zadeva relevantnost eh, evropskega semestra za naš pros, pro, eh, postopek, naj povem, da smo na Irskem skušali na več načinov rešiti večjo angažiranost. Ključni del pri tem je, bil, je bilo to, da smo leta 2017 postavili. Ehm, parlamentarni urad za proračun. Zdaj pa imajo torej irski poslanci dostop do visokokakovostnih raziskav in strokovnega mnenja. Na ta način lahko preučujemo ključne proračunske dokumente v večji meri kot poprej. Prav tako je bil vzpostavljen tudi odbor za proračunski nadzor. To je bil del eh, programa proračunskih reform in na ta način smo želeli povečati udeleženost parlamenta v proračunskem postopku. Naš odbor torej zelo tesno sodeluje z uradom za proračunski nadzor, zato da bi izboljšali um, kakovost proračunskih informacij, ki so na voljo, na voljo uh, poslancem in da tudi opravimo um, predhodne analize, preden se približa dan, ko je treba uh, odločiti o proračunu. Da bi uh, delali bolje na tem področju, smo tukaj skušali uskladiti našo časovnico s časovnico Evropskega semestra. Uh, Torej, eh, naš odbor, pa tudi odbor za finance, eh, se vključujeta v semester Evropske unije in to pomeni tudi redne sestanke na evropske teme. Naprimer, vsakega aprila se naš odbor sestane z ministrom za finance, kjer se pogovarjamo o novejšem, eh, novejšem programu za stabilnost. Dva odbora za finančni nadzor in proračunski nadzor pa se, sta se tudi sestala s komisarjem Dombrovskisom in proračunskim odborom da bi se pogovorili o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2027. Maja 2018 se je odbor za proračunski nadzor sestal s predstavniki Evropske komisije, da smo se pogovorili o poročilu za državo in o priporočilih posame, za posamezno državo. Naslednji mesec pa bomo govorili tudi o tem poročilu na Irskem. Na ta način bomo lahko dobili več informacij za izmenjavo mnen z ministrom za finance, ko bo predstavil uh, posodobljeni program za stabilnost, ki mu bo potem sledil postopek znotraj fiskalnega svetovalnega sveta. Naj povem, da so ti sestanki, to e, sodelovanje zelo pomembni. Zahvaljujem se komisarju Dobrovski za vso sodelovanje doslej in veselimo se že nazaljnega sodelovanja s parlamentom in komisijo kar zadeva nacionalni a, proračunski proces, pa je evropski semester zelo pomembni okvir za a, splošno pripravo nacionalnega proračuna. In tukaj smo se če dalje bolj usklajevali z evropskim semestrom. Naprimer, posodobljeni program za stabilnost bo takrat a, o, obravnavan v parlamentu in v našem odboru. Imamo tudi redno posvetovanja z irskim fiskalnim svetovalnim svetom, kjer se pogovori, pogovarjamo zlati o fiskalnem fiskalnih predpisih, ki veljajo znotraj irskega proračunskega procesa. Prav tako smo z evropskim semestrom lahko um, več pozornosti posvetili kakovosti proračunskih informacij, ki so vključene v uh, naše dokumente. Na ta način se potem laže pogovarjamo tudi znotraj odbora in tudi v parlamentu julija vsako leto. Vsekakor pa seveda obstaja prostor za nadaljne reforme in za izboljšave. In jaz delujem znotraj odbora za proračunski nadzor, tako da sem dobil določen pogled v vključenost Irske v evropski semester. In pravzaprav je to pozitivno vplivalo na irski proračunski postopek, saj je spodbudilo parlamentarno razpravo in preglednost. Rad pa bi še izpostavil tista področja, kjer bi morda semester lahko izboljšali. Časovnica semestra ministra včasih omejuje uh, nacionalne parlament, še zlasti kar zadeva um, osnutke proračuna lani. Naprimer, si potem nismo mogli pogovoriti z Evropskim odborom uh, o, za gospodarske in finančne zadeve, preden smo morali oddati uh, končni proračun. Uh, parlamentarni urad za proračun in irski svetovalni svet uh, poudarjata, kako dobro bi bilo, če bi dolgoročnejši pristop uskladili z postopkom za načrtovanje proračuna in z drugimi gospodarskimi cikli. Prav tako pa bi morda bilo treba poskrbeti za večjo prožnost pri izvajanju fiskalnih pravil, še zlasti kar zadeva sklad za deževne dni. Torej, eh, prav tako pa bi rad povedal, kje bi lahko Irska izboljšala svoje sodelovanje znotraj evropskega semestra. Parlament mora se bolj vključevati v poročilo o državi in v eh, priporočila za posamezno državo. Tukaj smo se že začeli znotraj našega odbora pogovarjati o teh vidikih in eh, vsekakor bomo v tej razpravi spodbudili več povezovanja med Irskim parlamentom in Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želela zahvaliti vsem uh, cenjenim govornikom za zelo jedrnate prispevke in za izražena mnenja. Zdaj pa bi vrnila besedo soprocedujočemu gospodu Robertu Gualtirju, eh, tako da vam kar predajam besedo. Hvala lepa. Torej, predlagam, da kar začnemo z razpravo. Prvi govorec bo gospod Fejler iz Nemčije, skupina ELS. Gospod predsedujoči, evropski semester je pravzaprav neke vrste mehanizem opozarjanja v zvezi z morebitnimi krizami. Je uspeh, ker se je razvil, ker smo ga spremenili, ker smo ga posodobili. kaj bi se zgodile, zgodilo, če evropski semester ali pa priporočila specifična za posamezna država ne bi bila tako pomankljivo izvedena, samo do 30-40 odstotkov, potem bi najbrž eh, dosegli veliko več. Poleg tega pa ta instrument nima enakega učinka za vse državljane. Naj tukaj izpostavim Nemčijo naša gospodarska rast je bila izjemno visoka, počasi se ta gospodarska rast eh, šibi. In to je povezano tudi eh, z delovno silo. Imamo pa tudi zelo visoko brezposelnost med mladimi. Torej, srečujemo se z velikimi izzivi in eh, države članice ne bi smele pozabiti na izvajanje reform potrebna so ciljno usmerjena ulaganja. Potrebno je poskrbeti tudi za blažilnike in s tem zagotoviti stabilnost. In še predlog, ki ga želim še izpostaviti. Kohezijska sredstva moramo tesneje povezati z evropskim semestrom. Izvajanje strukturnih eh, reform. V povezavi z priporočili specifičnimi za posamezne države je potrebno tesneje povezati z kohezijsko politiko. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sani Slavek iz Polske in iz skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane dame in gospodje. Nikoli ne smemo dvomiti v to, da evropski semester zagotavlja gorivo za rast v državah članicah. V preteklih petih letih smo zbrali kar nekaj izkušenj in zato je lahko imamo poglobljeno razpravo o vlogi in pa o učinkih eh, evropskega semestra. Vse skupaj pa je potrebno povezati tudi z novo politično situacijo in pa gospodarsko situacijo v Evropski uniji leta 2019. Vemo, da se srečujemo z novimi izzivi. Ne gre zgolj za Evropsko unijo kot celoto, ampak gre tudi za izzive, s katerimi se srečujejo posamezne države članice. Zato je potrebna politična in gospodarska koordinacija, ki mora biti tudi optimalno zastavljena. Eh, poleg tega pa moramo imeti tudi sistem nagrad za tiste eh, države članice, ki dobro upravljajo svoje delo. Mislim, da bi morali iti še korak naprej. Dober razvoj v eni državi članici ne sme pomeniti slabega razvoja v drugi državi članici. Poleg tega pa je potrebno bolje razmisliti tudi o vlogi nacionalnih parlamentov. Pogosto se le odzivamo, smo preveč pasivni in eh, pravzaprav odgovarjamo zgolj na informacije Evropskega parlamenta ali pa Evropske komisije. Mislim, da bi morali eh, morda podati lastne pobude, tako da bi zagotovili boljše upravljanje v Evropski uniji. Mislim, da je skrajni čas, da pri tej parlamentarni konferenci več storimo tudi za boljše usklejevanje. Mislim, da potrebujemo skupna stališča v zvezi z politiko Evropske unije in mogoče bi na koncu morali imeti tudi formalno glasovanje v povezavi z priporočili, kaj ti le če bomo imeli soglasje, eh, bomo lahko dosegli tudi rezultate in pri tem je pomembna tudi vloga Evropske komisije, kajti eh, gre za demokratičen postopek odločanja. To še prav posebej pomeni odstopanje od načela soglasja pri eh, temah, ki so še prav posebej pomembne za celotno Evropsko unijo. Seveda moramo upoštevati načelo subsidijarnosti, ampak eh, komisar gospod Moskovici je dejal, eh, da je veljalo načelo soglasja, ko smo imeli šest držav članic in takrat je to delovalo, sedaj pa je težko na ta način sprejemati odločitve. Mislim, da bi morale vse te točke biti predmet razprave. Tako bi lahko imeli konstruktivno razpravo in bi lahko pripravili skupno stališče. Poleg tega pa predlagam tudi, da izkoristimo tehnično podporo Evropskega parlamenta in vzpostavimo delovno skupino, tako da bomo lahko potegnili zaključke eh, po tej konferenci. Najlepša hvala. Hvala lepa. Pozdravljam, kar ste povedali o kvalificirani večini pri glasovanju. Seveda bi to zahtevalo poderiranje, eh, kajti države članice so različno velike, ampak to je bil dob dober predlog. Naslednji pa je na vrsti gospod Papadimulis iz Evropskega parlamenta in skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bom z novicami iz Grčije. Nedavne napovedi Evropske komisije pravijo, da bo eh, rast v Grčiji znašala 2,4 odstotka letošnje leto v Grčiji. Po dolgih letih krize je torej za mojo državo napovedana rast, ki naj bi bila višja od povprečja evroobmočja in tako naj bi se nadaljevalo tudi v letu 2020 in 2021. Poleg tega se je tudi brezposelnost eh, znižala, čeprav je še zmeraj zelo visoka. Napovedi Evropske komisije pa pravijo, da se upočasnjuje celotno gospodarsko evropstvo Evropske unije, eh, tako nemško gospodarstvo, kako tudi francosko gospodarstvo in italijansko gospodarstvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo storiti več in eh, da se moramo bolj potruditi kot države evroobmoče. Na ta način se bomo lahko soočili z novimi krizami zaradi mednarodne varčnosti in zaradi negotovosti ter zaradi trgovinske vojne med eh, ZDA in pa Kitajsko. Naj poudarim, da je v interesu tako Evropskega parlamenta, kako tudi nacionalnih parlamentov in pa romunskega predsedstva, da zaključijo z pogajanji za, eh, v zvezi z finančnim okvirom za obdobje 2020 do 2027. V parlamentu imamo določen pristop, ampak eh, nekatere države v eh, svetu zadeve zavlačujejo. In to zavlačevanje škodi gospodarstvo Evropske unije. Druga točka, ki sem jo želel izpostaviti, pa je, da sta svet in komisija že štiri leta zahtevala bančno unijo, torej tretji stebr. Gre eh, za eh, schemo pokojninskega zavarovanja in eh, določene države članice, kot recimo Nemčija, nasprotujejo za okrožitvi bančne unije. In še tretja tema obdavčevanje digitalnega gospodarstva. Nesprejemljivo je, da velika spletna podjetja ne plačuje skoraj da nobenih davkov, medtem ko upokojenci, majhne srednje velika podjetja in druga podjetja plačujejo davke. Visoke davke. Torej, zagotoviti moramo tudi obdavčitek velikih spletnih podjetij, kajti le na ta način bomo lahko zagotovili večjo enakopravnost v Evropi. Razlike se povečujejo med bogatimi in revnimi, med eh, bogatimi državami članicami in pa revnimi državami članicami. In nesprejemljivo je, da smo eh, znižali sredstva za socialno kohezijo, kohezijska politika in pa skupna gospodarska politika eh, in pa skupna kmetijska politika sta zelo pomembni in jo je potrebno ukrepiti, ne razvodeniti. Če bomo razvodenili eh, te politike, potem bomo eh, s tem le dodali moč populistom, ki želijo uničiti Evropo. Hvala lepa. Margarita Markeš iz Portugalske, skupina SND. Ehm, gospod predsedujoči evropski semester je eden izmed najpomembnejših instrumentov za koordinacijo gospodarske in pa socialne politike in evropski semester je postal način sodelovanja držav članic evropske unije v uh, politikah Evropske unije. Vedno znava govorimo o tem, da moramo Evropsko unijo približati evropskim državljanom, da mora Evropska unija postati bolj demokratična. Ampak pomembno je tudi, da poskrbimo za konkretno politiko. Ali lahko Evropski semester to zagotovi, je moje vprašanje. Kako eh, lahko s pomočjo Evropskega semestra poskrbimo za demokratizacijo Evropske unije? Kako lahko Evropsko unijo približamo evropskim državljanom? In s tem prihajam k prvemu argumentu. Tukaj govorim o. Uh, prevzemu odgovornosti za evropski semester. Gospod Dobrovski si je govoril o treh elementih evropskega semestra in govoril je tudi o komunikaciji z nacionalnimi parlamenti. Mislim, da te komunikacije skoraj da ni. Komunikacija je izjemno slaba in nacionalni parlamenti morajo imeti učinkovitejšo eh, sodelovanje eh, pri izvajanju evropskega semestra. Evropski semestr pomeni koordinacijo gospodarske in socialne politike, ampak eh, sedaj ugotavljamo, da je Evropski steber socialnih pravic zagotovo zelo pomemben, ampak eh, ima eh, šipkejšo vlogo v Evropskem semestru, predvsem, ko gre za temeljne pravice. In ta stebr socialnih pravic je potrebno ukrepiti in to se mora zgoditi znotraj evropskega semestra. In naj pridem še k tretji in zadnji točki. Smo tik pred Brexitom. Najbrž, oziroma ne vemo, kakšen Brexit eh, bomo pravzaprav imeli in kakšne bodo posledice tega Brexita. Ali bomo imeli dogovor ali ne bomo imeli dogovor, ampak na vsak način bo Brexit imel vpliv na življenje naših državljanov do kolikšne mere eh, bodo upoštevane posledice brexita v prioritetah Evropske komisije. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Higgins iz eh, Irske v imenu nepovezanih poslancev. Najlepša hvala. Drugi so govorili o tem, kako zelo pomembno je, da okrepimo ulogo parlamentov Evropski parlament je sprejel resolucijo, ki zahteva večjo nacionalno udeležbo v eh, evropskih razpravah, vendar pa je potrebno poskrbeti tudi za udeležbo civilne družbe. Irska je edina država, kjer smo imeli pilotni projekt v zvezi z vključitvijo civilne družbe v eh, proces evropskega semestra. Nažalost, ta program ni bil podaljšan, vendar pa mislim, da bo ključnega pomena, če želimo občutek eh, lastništva eh, pri evropskem semestru. Številni menijo tudi, da ni bilo poskrbljeno za zadostno ravnotežje tekom prejšnjega semestra, kajti davčna dimenzija, kratkoročna davčna dimenzija je bila veliko pomembnejša kot pa dolgoročni cilji. Tukaj govorim predvsem o uh, trajnostni in dolgoročni rasti, vendar pa moramo zagotoviti boljše ravnotežje in v prihodnosti eh, bodo zelo pomembni eh, tudi eh, razvojni cilji tisočletja, ki morajo biti v središču evropskega semestra. Tudi Brexit ni vključen in Brexit in pa obramni cilji ne morejo zasenčiti dolgoročnih razvojnih ciljev in potem še steber socialnih pravic nažalost vidimo, da kazalniki stebra socialnih pravic niso eh, povezani z ustreznimi kriterijami. Kriteriji, kajti eh, nimamo kakovostnih kazalnikov, ki bi zares eh, merili napredek držav članic, ko gre recimo za kakovost delovnih mest ko gre za infrastrukturo, ko gre za cestno infrastrukturo in tako naprej. In pa eh, civilna družba ter razprave na nacionalni in evropski ravni. Sodelovanje s civilno družbo bi nam pomagalo, potem bi se lahko izognili napakam, s katerimi se sedaj srečujemo v okviru tega stebra. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Pimenov iz Latvije, skupina SND odgovoril bom angliško. Najbolj moderna beseda v evropskem semestru je bila beseda ulaganja, kot je bila besedica makrostabilnost popularna v preteklosti. Tisti, ki so menili, eh, da bodo mednarodni eh, skladi takoj vstopili na naše tržišče, ko bo vzpostavljena makrostabilnost, so se eh, zmotili. To je vodilo v gospodarsko izseljevanje in v stagnacijo naših gospodarstev, namesto da bi zagotovili trajnostno rast. Iz dveh razlogov se je potrebno osredotočiti predvsem na javna vlaganja. Nacionalna gospodarstva potrebujejo javna vlaganja, če želijo ukrepiti notranje povpraševanje. Če želimo zasebna vlaganja, je potrebno zagotoviti javna vlaganja, kajti zasebna vlaganja uh, sledijo potrebam. Potrebno je razmisliti tudi o kriterijih za. Uh, odpravo javnega primankljaja. Mislim, da so kriteriji pretogi in eh, strukturna neravnovesja bo potrebno nadomestiti z vrednostjo izdatkov. Na ta način eh, bi lahko zagotovili lažji nadzor. Izračun potencijalne rasti bi moral temeljiti na daljšem časovnem obdobju, ne zgolj na dvoletnem obdobju kot doslej in potrebno je zagotoviti prožnost pakta stabilnosti in rasti, večjo prožnost. In pri tem je potrebno izuzeti sofinanciranje držav članic eh, in sicer eh, gre za financiranje Evropskega investicijskega sklada. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Borgi, Italija, ENF. Thank you, Mr. President. Thank you. Hvala lepa gospod predsedujoči, hvala lepa, dragi kolegi. V uvodni izjavi sem slišal besedice kot so verodostojnost, eh, lasništvo in tako naprej. No, super, ampak eh, te besede je potrebno prevesti v konkretna dejanja. In v uvodnih izjavah je bila izpostavljena Italija kot država, ki ne spoštuje kriterije. In tukaj imamo eh, tudi odličen pregled držav članic z gospodarskimi neravnovesji. Tukaj je še en dokument, ki ste ga zagotovili. In sicer z uh, napovedi rezultatov oziroma spreglednico rezultatov za leto 2018. In ta dokument kaže, da je resnica pravzaprav povsem drugačna. Med 15 kazalniki oziroma pri 15 kazalnikih je Italija pod eh, pragom eh, kršitve pravil. Veliko držav eh, je, ki je prekršilo sedem kazalnikov, druge so prekršile pet kazalnikov, tri in tako naprej. Italija pa le dva kazalnika in eh, poleg tega gre tukaj za primankljaj in pa za brezposelnost. Eh, in to je povezano eh, z izvajanjem gospodarskih premis Evropske unije, kajti ko uh, smo bili na dobri poti, je Monti začel početi to, kar uh, ste mu vi naročili in s tem se je primankljaj uh, povečal. S tem se je povečala zadolženost in povečala se je tudi brezposelnost. Torej, rad bi dodatne kazalnike v tej tabeli, v tej preglednici rezultatov. In Sicer bi morali vključiti države, ki prejemajo sredstva iz notranjega proračuna Evropske unije in države, ki vplačujejo v ta proračun. Kajti zares je smešno, da je Italija država, ki izboš, izpolnjuje skoraj da vse te kriterije in ki plačuje v proračun Evropske unije in ki je v ta, račun, v ta uh, proračun uplačevala že od samega začetka, izpostavljena strani držav, ki pravzaprav prejemajo sredstva iz Evropske unije, iz proračuna Evropske unije. Torej, če želite biti dosledni in pa verodostojni, potem morate vse države obravnavati enakopravno, ampak eh, to se ne dogaja. Kajti, če ima neka država članica vlado, ki vam ni všeč, Eh, potem je ta država avtomatično ožigosana. Če pa vodi državo nekdo, ki vam je všeč, potem lahko ta država počne, kar želi. In država komisarja gospoda Moskovisija eh, lahko preseže primankljaj treh odstotkov bruto družbenega proizvoda in sicer deset let zapovrstjo, eh, če to želi. Italija pa je tako izpostavljena eh, in sicer eh, zgolj po dveh letih eh, kršitve tega načela. Potrebno je to spremeniti ali pa mi ne govorite o verodostojnosti, o lasništvu in tako naprej. Najlepša hvala. strinjam uh, se z vami glede uh, preglednic rezultatov, glede kazalnikov, ampak ne strinjam se z vami glede drugih zadev. Mislim, da ne poznate naših pravil, ampak dobro je, da ste to izpostavili, kajti tako je naša razprava bolj živahna. To bom kasneje tudi sam pokomentiral, ampak dobro. Gospod Vocis iz uh, Cipra, skupina SND. Rapidísima, Delfín. Dragi kolegi, slišali smo, da naj bi prišlo do napredka v evropskem semestru in to zagotovo drži. Vendar pa se moramo zavedati tudi, da bi lahko bilo izboljšalo znotraj evropskega semestra še več. Tudi časovnica eh, ni najbolje zastavljena. Vendar pa je vseeno pomembno, da imamo konstruktiven dialog in eh, da se pogovarjajo zainteresirane strani na eh, nacionalni in pa na evropski ravni. Zaskrbljeni smo glede sprememb semestra, ki jih je zahtevala Evropska komisija. Tukaj gre za spremembo pozitivnih vidikov evropske finančne in pa davčne politike. In do teh sprememb je prišlo pred nedavnim. Cilj komisije je, da zagotovi da obdrži premirje med različnimi deležniki v Evropi. V Cipru želi, na Cipru seveda želimo pravičen davčni sistem. In želimo proučiti predloge Evropske komisije, vendar pa menimo, da bi se moral semester še naprej osredotočati na obseg strukturne politike in pa na izboljšanje koordinacije usklajevanja med državami članicami. Poleg tega pa lahko ključno vlogo igrajo države članice pri parlamentarnem nadzoru, ko gre za programe izvajanja reform in pa kohezijske programe v državah članicah. Na ta način bomo zagotovili večjo demokratično verodostojnost evropskega semestra in eh, lahko bomo zagotovili tudi boljše izvajanje. Hvala lepa, gospod Markdas iz Grčije v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. je gospa Tyson povsem pravilno povedala, v Grčiji nismo veterani evropskega semestra. Pravzaprav smo novinci na tem področju. In rad bi spregovoril o drugačni perspektivi, kot smo jo imeli doslej. Če si ogledamo, kaj je bilo storjeno na področju evropskega semestra, če si ogledamo posege v okviru evropskega semestra, potem se zastavlja vprašanje, ali bomo pripravili kakšno študijo, ali eh, bodo ti rezultati vključeni v mnenje, v direktivo, v uredbo, kaj se pravzaprav dogaja na tem področju. kaj je z dialogom, ki smo ga imeli v preteklosti. Če si ne bomo zastavili nekakšnega končnega cilja, potem eh, bi Evropska komisija morali pripraviti besedilo, ki bi predstavilo trenutno situacijo. Mislim, da je to nujno in da moramo zares doseči napredek na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Silva Pereira v imenu Evropskega parlamenta in skupine SND. Obrigado, prezident. Uh, eh, krije... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil tistim, oziroma se pridružil tistim, ki so upozorili na pomen dialoga med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, še prav posebej v okviru, v okviru Evropskega semestra. Naše delo poteka v okviru predloga Evropske komisije. Ta predlog zastavlja smernice gospodarskega sodelovanja in tukaj gre za letno poročilo o rasti oziroma za letni pregled rasti. Vključeni so trije stebri ulaganja, reforme, ki jih je potrebno uspodbujati, ne le z namenom zagotavljanja produktivnosti, ampak tudi vključevanja in tretjič finančna stabilnost in pa sanacija proračuna. V Evropskem parlamentu že govorimo o tem osnutku, seveda imamo različna politična mnenja, to je samoumevno, ampak kljub temu z veseljem sodelujemo in iščemo kompromise. Imamo pa tudi nove informacije in sicer gre za šibitev gospodarstva. Italija je v recesiji, v Nemčiji je prišlo do stagnacije in sedaj se zastavlja vprašanje, kateri je pravi politični odgovor na to, kako, mora, kako se mora na to odzvati proračunska politika ali pa davčna politika. Monetarna politika nazaduje. Mislim, da ne potrebujemo radikalnih sprememb proračunske politike ampak v osnutku Evropske komisije je vendarle nekaj opozoril, ki bi jih morali vzeti zelo resno. Najprej je potrebno zmanjšati javni primankljaj. Države članice bi morale storiti več, da bi zagotovile gospodarsko rast. To je namreč ključnega pomena, če želimo, da bi državljani v proračunski politiki Evropske unije našli odgovor na izzive, s katerimi se danes srečujemo. Upam, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Kretu iz Romunije v imenu skupine SND. Najlepša hvala, dragi kolegi imamo tri temeljne instrumente posega na ravni Evropske unije, če želimo doseči naše cilje. Um, najprej je tukaj zakonodaja, z, potem financiranje z pomočjo proračuna in finančnih instrumentov in pa tretjič koordinacija, gre za koordinacijo nacionalnih politik s pomočjo Evropskega semestra. Politična koordinacija je najšipkejši instrument, ampak lahko bi deloval če bi imeli močno politično voljo, da dosežemo cilje in če bi imeli enake cilje, proračunska sredstva, upravne zmogljivosti za izvajanje politik in če bi imeli dosledna priporočila. Torej, to je naš temeljni problem doslej smo imeli nekakšno formalno odobritev izvajanja brez jasnih posledic. Tukaj ne gre zgolj za pomankanje politične volje. Vlade zastopajo različne politične interese in se ukvarjajo z specifičnimi problemi. Države članice imajo različen pogled eh, na trenutno situacijo in si zastavljajo različne prioritete. Včasih Evropska komisija predlaga priporočila specifična za posamezne države, ki jih svet potem odobri. In ta priporočila so pravzaprav v nasprotju z načelom konvergenčnosti. Zakaj eh, torej eh, ni te doslednosti, sprašujem Evropsko komisijo. Različne generacije eh, upravljajo s posameznimi generalnimi direktorati, ampak to ni pomembno, spremeniti moramo politike, tako da bodo te dosledne sedaj. Recimo priporočila v zvezi z varčnostjo GDFINS in priporočila za boj proti revščini. Eh, ki prihaja iz generalnega direktorata komisarke Tyson. Priporočila v zvezi s finančnimi interesi so bila izvedena eh, do 85 odstotkov, izobraževanje in pa socialna politika eh, sta bili dve področji, ki sta bili potisnjeni na rob. Eh, tukaj je bilo izvajanje zgolj 17 odstotno in zavedati se moramo teh težav eh, v eh, obdobju koordinacije in sprejeti moramo ustrezne ukrepe. Kajti številni pravijo, da je Evropska unija že opravila svoje delo in da bo počasi razpadla. Žal bi mi bilo, če bi se to zgodilo, kajti pozabili smo, kako pomembna sta bila mir in pa sodelovanje za dosego današnje razvojne stopnje. In eh, kakšna nevarnost nas čaka, eh, če bomo spodkopavali prihodnost Evropske unije. Z zagonom Evropskega semestra smo saj vzpostavili močnejši dialog med eh, inštitucijami Evropske unije in pa državami članicami, pa tudi med nami. Mislim, da je to dobra osnova za vzpostavitev boljših in doslednejših politik v prihodnosti. Hvala lepa, najlepša hvala. Sedaj pa Olga Zdrihen, vodja odbora za zunanje zadeve pri odboru regi. Gospod predsedujoči, gospi in gospodje, naj prej se želim prisrčno zahvaliti za organizacijo te konference in da lahko tu zastopam Evropski odbor regiji. Poročila za posamezne države, ki jih bo komisija objavila v naslednjem tednu, bo vsebovala priporočila, ki izhajajo iz razvoja v zadnjih mesecih. Po krizi eh, strukturne reforme se upočasnjujejo, to ugotavljamo. In eh, zato, ker na ravni držav članic eh, ne prevzimajo ustrezne odgovornosti za te reforme. In zato manjkajo tudi učinkoviti odgovori. Ampak izvajati reforme je danes zelo pomembno, kajti um, Gre predvsem za dve stvari, ki povdarjata pomen evropskega semestra. Prva novost je eh, podporni program za strukturne reforme. Eh, komisija je prepričanja, da je problem eh, tudi finančno stanje, ki um, onemogoča pomagati socialnim skupinam, na katere reforme vplivajo. Odbor regiji uh, eh, je pripravila poročilo in um, pravzaprav ne deliti ga mnenja. Mnenja smo, da je eden od glavnih razlogov za pomankanje lastništva strukturnih reform v nacionalnih državah dejstvo, da priporočila pripravi komisija po dialogu z nacionalnimi vladami, ki v večini primerov ne vključujejo v zadostni meri lokalnih in regionalnih oblasti. Seveda so tudi izjeme, naprimer v federalnih državah je tako ali v državah, kjer imajo dolgo eh, tradicijo partnerstva med regijami in eh, nacionalnimi državami, ampak to ni povsod tako. Tako kot komisija pravi v sporočilu o subsidijarnosti iz oktobra 2018, lokalne in regionalne oblasti niso deležniki, tako kot drugi, kaj čeprav so one tiste, ki um, izvajajo um, zakonodajo EU na številnih področjih in predvsem po, poznajo potrebe. Um, Območja in so tiste, ki so tudi najbliže državljanom. Torej, izvajanje um, semestra na osnovi partnerstva in upravlja na, na več ravnih. Uh, od vsega začetka, ko se ugotovijo določene reforme, to bi povečalo tudi, da bi se ljudje identificirali s temi reformami in tako bi se povečala učinkovitost. In druga novost je povezana s kohezijsko politiko. Poročilo za posamezne države govori o dolgoročnih potrebah naložb in eh, priporočila semestra 2019 Tu bo šlo predvsem za kohezijsko politiko 2021-2027. Eh, kohezijska politika, ki temelji na načelih partnerstva in eh, upravljanja na več ravnih, in tako naj tudi ostani, ostane, Da, eh, ampak ti dve načeli se ne upoštevajo ustrezno v evropskem semestru in to vpliva na subsidijarnost in zato pač ni tega so um, poistovetanja z reformami eh, predsedujoči prekinja. Aprila je bo odbor regij sprejel mnenje o povezavi med politiko in evropskim semestrom in bo predlagalo romunskemu predsedstvu, da bi mesta in regije vključili v strategije, tako da bomo pripravili um, uh, torej ukrepe, ki bodo najbolj eh, ustrezale potrebam. Hvala, gospod Vrobliski, Poljska IKR. IKR. Hvala, gospod predsedujoči, gospod in gospodje. Evropski semester ima veliko prednosti, ugotavljamo pa tudi nekatere pomankljivosti, ki se kažejo še posebej pri ne uh, um, ustreznem izvajanju priporočil, ki jih svet sprejme za posamezne države članice. Razlog je mogoče v tem, da ni mehanizmov, mehanizmov za podporo držav člani, državam članicam pri soočanju s strukturnimi reformami. Zdi se mi, da bi bilo potrebno um, upoštevati predvsem to podporo reformam v tej razpravi. E, ko gre za načrtovanje proračuna v okviru kohezijske politike in sicer za večletni finančni okvir 2021-2027 posebnega pomena se mi zdi dialog držav članic s komisijo, ki pa mora potekati pred oblikovanjem priporočil strani komisije. Tako bi se tudi lahko bolje seznanili z realnostmi v posameznih državah članicah in eh, prispevali k temu, da bi države članice potem tudi bolje izvajale te. Eh, ukrepe. Mi smo odprti za razpravo o boljših spodbudah za izvajanje strukturnih reform v eh, državah članicah. Po drugi strani pa menimo, da to ne sme oslabiti sedanje kohezijske politike, kajti ta je neoporno potrebna za prilagajanje razlik v stopni v razvoju, predvsem glede infrastrukture. Hvala lepa. Gospod Banjaj, Italija, INF. E Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mnogi so poudarili, da je namen evropskega semestra uh, usklajevanje, da je to torej mehanizem usklajevanja. Jaz um, se sprašujem, ali je temu res tako. Uh, kaj, ti, e, kaj pa je namen tega usklajevanja? Gre za rast, za prosperiteto, za ničelni e, primankljaj, e, proračunski primankljaj. Um, uspešnost tega koordinacijskega mehanizma ni popoln uspeh, če primerjamo rast evroobmočja z uh, rastjo drugih velikih blokov v svetovni ekonomiji. Po moje je to odvisno od dejstva, da ta mehanizem usklajevanja je nesimetričen, pristranski in tudi malo uh, nejasen. Mnoge države Um, od mnogih držav se je zahteva res pri javnih odhodkih. Um, od nobene države se ni zahtevalo povečanje proračunskih odhodkov. Um, upoštevajo se samo določeni vidiki in tu smo na vsak način pristranski. Vsi poznamo eh, postopek zaradi prekomernega eh, primankljaja, ni pa enega postopka zaradi prekomernega presežka tudi to je eh, ka, kazalnik v tem naboru kazalnikov MIPS. Eh, evropski semester zato ni učinkovit mehanizem usklajevanja. v okviru evropske ekonomske politike. In šel bi celo tako daleč, da rečem, da bi to lahko postala večja grožnja za mednarodno ekonomsko usklajevanje med nami kot evropejci in naprimer združenimi državami, ki očitno neč trpijo zaradi um, velikega zunanjega deficita evropske ekonomije. Zato dve konstruktivni pripombi ob koncu. V naslednji prihodnosti naj bi Evropa vzela usklajevanje bolj resno. In eh, pomembno bi bilo, da bi davčna pravila eh, bila oblikovanja bolje eh, in um, ne bi smele temeljiti na potencijalnemu rezultatu, kajti tudi to je vir pristranskosti in neučinkovitosti tega mehanizma za usklajevanje. Uh, now... Hvala lepa. In zadnji, Anna de Melen, poročevalka um, ekonomsko-socialnega odbora. Tri minute maksimalno. Merci, hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala, da ima tudi ECOSOK možnost, da tu zauzame stališče in sicer z mojim nastopom. Mi smo pripravili mnenje o rasti za 2019 in v naslednjih dneh bomo glasovali o tem, kaj vsebuje to mnenje. In sicer ugotovitev, da glede na negotovosti na evropski ravni, pa tudi na svetovni ravni in zaradi upočasnitve gospodarstva, je potrebno ponovno zagnati gospodarstvo na eni strani z naložbami, na drugi strani s povečanjem produktivnosti. Ampak tudi, da je treba zmanjšati socialne neenakosti z evropskim Eh, kimi socialnimi pravicami, ki mora biti sestavni del evropskega semestra. Um, to je nekaj eh, dodana vrednost, ki je ne smemo zanemariti in sicer eh, treba se je soočiti tudi s podno, podnebnimi izzivi in eh, zagotoviti dekarbonizacijo ekonomije. Um, vse to eh, bo zagotovilo trajnostno rast. In zato želimo um, to preimenovati letni pregled trajnostne rasti. Um, res je, da v tem postopku um, socialni deležniki in socialna družba so bistveni sogovorniki in jih je treba bolj upoštevati, kajti um, smo, oni so najbližji realnosti in potem gre tudi za strukturne reforme um, strukturne reforme morajo biti bolj jasne, treba jih je bolj jasno identificirati, kajti med prvotnimi cilji in tem, kar se dogaja na terenu, je velika razlika in treba je eh, te reforme bolje identificirati, tako da jih bo lažje tudi ocenjevati, tako da pozneje ne bo prihajalo do napak pri ocenjevanju. Potem socialna nuja, ki se um, ki je tem večja zaradi vedno večjih neenako, neenakosti med državami članicami in tudi znotraj držav članic. Um, torej, tu gre za um, podporo plačam. Ponekod je rast plač pod rastjo produktivnosti in to povečuje stroške, um, življenjske stroške. Um, um, s plačami se zagotavlja tudi um, notranje um, notranja kupna moč in tako naprej. Uh, vendar moramo seveda paziti tudi na kakovost zaposlovanja, ko govorimo o, kapo, o zaposlovanju. Um, kaj ti um, mnogo uh, je tudi prekarizacija delovnih pogodb? Kako financirati te naložbe? torej z eh, pravično obdavčitvijo, ki upošteva eh, sposobnost eh, prispevanja k davkom posam, posameznika, vendar tudi z zdravo ekonomsko politiko. Eh, Eh, moramo videti, kaj lahko dosežemo z kontraciklično makroekonomsko politiko in s pravilom, da se izključijo javne investicije z visoko vrednostjo iz ta, pakta stabilnosti. To je za nas pomembno in to je naš prispevek k tej razpravi. Hvala. Sedaj pa želim eh, dati možnost. Eh, gostom tu uh, na podiju, da se odzovejo na razprava. Najprej gospod Obrovskis. Hvala, gospod predsedujoči, gospod Gvaltieri, kolegice in kolegi. Mnogo vprašanj je bilo postavljenih, mnogo je bilo tudi komentarjev in na nekatere se bom odzval v bloku. Prvo, izvajanje priporočil za posamezne države in eh, kakšen je uspeh pri tem. Če si to gledamo na letni bazi, je izvajanje ni tako do, eh, dobro, kaj ti reforme pač dalj časa trajalo, trajajo, če si to gledamo na večletni bazi, pa bomo ugotovili, da se reforme izvajajo eh, veliko bolje. Torej, trenutno um, se sprašujemo, kako izboljšati izvajanje v okviru tega semestra, pri čemer razvijamo dva koncepta. Mnogi kolegi so na enega opozorili, povezava med evropskim semestrom in um, financiranjem iz skladov EU. Že v tem evropskem semestru v letošnjih poročilih za posamezne države um, imamo prilogo z smirnicami za investicije za um, prioritete pri investicijah, ki so povezane s semestrom. Treba je poudariti, da Eh, to ne gre na način copy-paste, temveč stvari so vendarle malo zapletene, strukturni in investicijski skladi eh, so namenjeni podpori investicijam za povečanje ekonomske konvergence in imajo seveda tudi svoja pravila, in tudi svoje pravne akte, ki jih morajo upoštevati, ki jih upravljajo. Torej moramo iskati predvsem komplementarnost, dopolnilnost. Mnogo, eh, mnogi ste omenjali socialno razsežnost v evropskem semestru in v zadnjih letih smo res okrepili socialno razsežnost s tem, da smo Eh, pripravili te socialne kazalnike in da v okviru evropskega semestra predvidjamo tudi izvajanje socialnih pravic. V priporočilih za posamezne države jih je vsaj ena tretjina namenjenih socialnim in izobraževalnim prioritetam. In naš namen je, da nadaljujemo v tej smeri tako kot sem že prej rekel in kot piše v dokumentu o evropskem semestru, kjer določamo prioritete na osnovi letnega pregleda rasti, eh, piše, da ne potrebujemo samo rast, temveč vključujočo rast, eh, kar naj zagotovi odpravo zmanjšanje revščine in eh, neenakosti. Več eh, je bilo vprašanj v zvezi s povezavo med eh, naložbami in davčnimi pravili. O tem skozi tudi razpravljamo in ta komisija je že 2015 pripravila sporočilo o najboljši uporabi fleksibilnosti v okviru pakta za stabilnost in rast, kjer eh, poudarjamo to načelo investicij, ki omogoča državam članicam, da občasno odstopi od eh, eh, poti do srednjeročnih proračunskih ciljev in nekatere države so tudi uporabile to možnost, torej to investicijsko klauzulo v naših fiskalnih pravilih. Potem, kar zadeva ravnovesje med rizi in izdatki, prihodki in odotki. Vse to se upošteva v evropskem semestru. Res je bilo več držav članic, eh, ki jim priporočimo uporabo eh, razpoložljivega fiskalnega prostora za spodbujanje povpraševanja, predvsem tudi za investicije. Naprimer Nemčija, Nizozemska sta taka dva primera. In uh, ti dve državi sta tudi del makroekonomskih neravnovesi, zato ker imata velike um, presežke, ki so nad uh, pragom šestih odstotkov um, proračuna. To so seveda dejavniki, ki jih je treba upoštevati v evropskem semestru. Potem je bilo nekaj vprašanj v zvezi z eh, davčno um, uspešnostjo Italije uh, in bil, bilo je tudi navedeno, um, kakšen, kakšno je šti, kakšen je proračun. Um, uh, in Po um, razpravah s italijanskimi organi nam je tudi uspelo, da je predviden proračunski primankljaj bil znižan in zato ni bilo treba sprožiti postopka zaradi kršitve. Pri Italiji vidimo makroekonomska ravnovesje zaradi visoke zadolžitve. E, Italija ima naj, e, drugi največjo zadolžitev um, med vsemi državami članicami. To vpliva seveda tudi na bančni sektor. E, Italija ima um, Je ena od držav, med najviš, med, kjer je največ slabih posojil. Vse to vodi k neravnovesjem, ki jih je treba odpraviti, in um, povečanje proračunskega primankljaja na mesto zmanjšanja vodi do zman, uh, eh, povečanja obrasti, obristi, do zmanjšanja um, indikatorjev zaupanja, kar spet odvrača od investicij in zato ni eh, presenečenje, da je upočasnitev gospodarstva v Italiji še večja kot drugot. Italija eh, je um, tista ekonomija, ki najbolj eh, uh, počasi raste med zimo, med zimskimi meseci. Um, hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi. Um, nekateri pravijo, da je treba nacionalne parlamente bolj vključiti v evropski semester. Ta evropski parlamentarni teden je dober format, ki se lahko razvija še naprej. In ko, uh, tudi Evropska komisija se srečuje redno z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa. Thank you, thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik Valter mi je prosil, da sem kratka in zato bom kratka. Mislim, da lahko rečemo, da smo lansko leto v glavnem se ukvarjali s tem, kako eh, po krizi eh, rešiti eh, vse posledice krize in sedaj se usmerjamo vedno bolj v prihodnost. Smo v svetu, ki se hitro spreminja, mnogi se bojijo teh sprememb in gledajo na politike, kakšne ukrepe eh, sprejemajo za spremljanje teh sprememb. In to moramo upoštevati tudi v okviru tega semestra. Ne bom E, sedaj podala še ene analize, temveč poskusila bom odgovoriti na vprašanje, ampak pomembno je, predvsem v sektorju, za katerega sem pristojna, socialne zadeve, zaposlovanje, usposabljanje, da sodelujemo. Um, tu je veliko pristojnosti tudi v rokah regij in držav članic in ne smemo zapravljati časa glede tega, kdo je pristojen za kaj, temveč moramo si ogledati, kaj lahko naredimo skupaj in kaj je treba storiti. In zato nam gre v tem evropskem semestru, mislim, da eh, v povezavi s tem, kar ste povedali, lahko rečem, da je vključitev socialnega stebra nam na socialnem področju um, ehm, pomenile velik napredek. Torej, mi pripravljamo priporočila tudi za socialna vprašanja veliko več kot prej, čeprav je eh, komisija od vsega začetka si prizadevala za bolj socialno usmirjenost tega evropskega semestra. Spremljamo eh, socialni razvoj v državah članicah s pomočjo teh kazalnikov, vendar tudi na osnovi ciljev 2020. 2020 je naslednje leto in zato si moramo sedaj skupaj ogledati, kako naprej in zato moramo pripraviti nov okvir, ki bo v skladu z cilji socialnega razvoja eh, za leto 2030. Nekdo je rekel, da moramo uporabiti strukturne sklade, kot vzvod za izvajanje reform, ki so potrebne v državah članicah in tudi, to tudi delamo. V novem predlogu za večletni finančni okvir je še tesnejša povezava med semestrom, poročilom za posamezne države in operativnimi programi, eh, tako da bodo operativni programi še bolj eh, eh, motivirani s temi poročili o, o, eh, za posamezne države. Res je, da je, eh, brezposl, eh, da, da je brezposlenost danes nižja kot prej, ampak zaposlitve niso, niso vedno najviše kakovosti. Mnogo je tudi um, pogodb z začasnim um, delovnim, delovnikom um, in tega seveda ne ignoriramo in ko, komisija takoj, ko smo razglasili evropski stebr socialnih pravic, smo začeli izvajati socialne pravice z zakonodajnimi predlogi. In eno od teh predlogov je um, um, pregledni in predvidljivi delovni pogoji. Um, to naj bi povečalo delovne pogoje in tudi um, omogočilo materialne pravice za ta, ljudi z atipičnimi delovnimi pogodbami. Potem priporočilo državam članicam glede dostopa do socialne varnosti za vse, ne samo za tiste z polnovrednimi delovnimi pogodbi, temveč za vse. Potem so tudi priporočila v zvezi s plačami um, v poročilah za države članice, kjer pravimo, da obstaja manevrski prostor za zvišanje plač, to smo povedali, eh, ampak plače niso v pristojnosti EU, temveč eh, držav članici in v glavnem se s tem ukvarjajo socialni partnerji. Hvala lepa, s tem sem tudi že končala. Hvala. To je bila zelo zanimiva razprava, ki se bo nadaljevala jutri. Vsi se strinjamo, da je semester ključen in pomemben, da pa je po drugi strani tudi suboptimalen. E, in to ni presenečenje, kaj ti um, usklajevanje nacionalnih politik brez jasnih deljenih pristojnosti v um, pogodbi in proračunskega nadzora je seveda velik izziv. To je kompleksna stvar. Eh, Kaj ti celotna konstrukcija je seveda eh, komplicirana, ampak če si konkretno ogledamo, kako je deloval ta evropski semester, mislim, da je bil bolj uspešen, kot, smo, kot so nekateri mislili. Torej, zagotovili smo dobre rezultate eh, imamo zavezujoče usklajevanje in to deluje v dve smeri. Med 2012 in 2014 je proračunski nadzor in usklajevanje ekonomskih politik bilo sicer uspešno, vendar ni zagotavljalo optimalne politične mešanice, kajti imeli smo dve prociklični fiskalni konsolidaciji,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 v času te komisije, ko smo uvedli fleksibilnost, ko smo razširili področje uporabe strukturnih reform z večjo integracijo socialne razsežnosti, nam je uspelo vzpostaviti bolj uravnoteženo politično mešanico tako na, um, davč, na fiskalnem področju, kot tudi na področju uh, ekonomskega usklajevanja. Um, ni so dobri in slabi uh, slabe države članice. Um, kot veste, gospod Borgi, ne gre za absolutno raven eh, deficita, temveč gre za um, spremembe, ki jih uvaja nov proračun. Če gre za strukturno poslabšanje 0,8, je to. Um, torej zaradi fleksibilnosti imamo sedaj dogovor med Italijo in komisijo še vedno poslabšene za 0,2. Italija ostal, ostaja eh, tista, ki odstopa, in, ampak, kljub, eh, ampak zaradi fleksibilnosti se ni začel eh, ta postopek zaradi prekomirnega primankljaja. Um, glede sestave tega proračuna imam seveda veliko kritičnih pripomp, ampak tu ne želim vstopiti v notranje italijansko razpravo. Um, suboptimalna razsežnost ostaja pomembna. Veliko elementov je bilo izpostavljenih, torej makroekonomska neravnovesja, ki jih je treba vzeti bolj resno. Um, in seveda, če imate velike presežke v proračunu, je to tema. Tema pa je tudi primankljaj in splošna zadolžitev. Potem gre za agregatno fiskalno stališče, ki bi bilo bolj um, konsistentno. Do tega rezultata prihajamo, kajti komisija je predlagala um, fiskalne blažilnike, sedaj rezultat različnih proračunskih postopkov pa je, ekspanzivno fiskalno stališče, kar je čudno zaradi upočasnitve gospodarstva. Um, Torej, treba je agregirati sposobnosti, eh, tako da lahko delujemo tudi proticiklično. Tu se moramo še izboljšati. Seveda bi lahko imeli enostavnejša pravila, in uh, sedaj čakamo na nov cikl reform, ki jih je komisija napovedala za naslednje, naslednje leta. In bistvena resižnost je, da potrebujemo večjo fiskalno zmogljivost evro območja in evra. Ne bomo dosegli uh, popolnoma optimalne razsežnosti koordinacije. Um, ekonomskih politik, če, politik, če tega ne bomo imeli. Zato potrebujemo večjo fiskalno zmogli, zmogljivost. Uh, in tudi investicije morajo to podpirati in upoštevanje zlata, zlatega pr pravila. Um, vse to bo dopolnilo našo monetarno in ekonomsko unijo. Marijan Tyson, popolnoma se strinjam z vami. Eh, morali bi bolj vključiti socialni steber. Ta komisija je bila tu zelo dejavna, storiti pa moramo še več za izvajanje socialnega stebra. In mnogi kolegi so govorili o demokratizaciji tega procesa. To je bistveno, to je seveda izziv, kajti ta konferenca ne temelji na balansiranem um, sestavi držav članic, kar zadeva eh, število prebivalstva in tako naprej, nimamo eh, torej pravne osnove za glasovanje. Ampak tako na ravni političnih družin, kot tudi na, v okviru plenarnih zasedanj moramo vzpostaviti skupno kulturo. Smo v istem čovnu in eh, potruditi se moramo za boljšo, boljše usklajevanje med evropsko ravnjo in nacionalno ravnjo, tako da bomo eh, imeli večjo konsistentnost in bo ta postopek prepoznavn kot evropski proces. Hvala vsem za vaš prispevek, eh, vaše prispevke, veselim se jutrišnje razprave. In upam, da bo jutri mogoče celo še bolj živahna razprava med nami, tako da bomo temu semestru dali tak demokratični zagon. Seveda pa moramo vedeti, kakšna so tveganja počasne rasti, vendar eh, po drugi strani gre seveda tudi za to, da okrepimo odpornost evropske ekonomije. Hvala in sedaj dajem besedo so predsedujoči za nekaj sklepnih besed. Hvala. Hvala lepa, bom govorila sedaj v svojem maternem jeziku. Torej, zahvalila bi se vsem poslancem, tako nacionalnih parlamentov, kot eh, seveda tudi vsem poslancem, poslance Evropskega plenta, ki so spregovorili tako na moji levi kot na moji desni. V vseh državah je veliko vprašanj, ki povzročajo frustracije, ki nas eh, delajo nesrečne, vendar pa vse to lahko presežemo. Tudi pri nas v Romuniji se marsikaj dogaja, kar povzroča težave. Vendar pa mislim, da je to mogoče premagati s to vrstnim sodelovanjem in s timskim delom. In to je tisto, kar potrebujemo v Romuniji. So določene stvari, ki so res zelo pomembne in še naprej želimo delati na njih. Naprimer, za nas je zelo pomembna kohezijska politika, potem tudi evropski semester. Seveda so ključna tema za nas tudi naložbe in vsekakor se jim bomo v veliki meri posvečali v preostalem delu predsedovanja Evropske unije um, naložbe morajo se stekati še naprej vse države članice. Torej, rada bi še enkrat zahvalila se vsem za vaše prispevke in uh, hvala za vse te zanimive poglede, ki smo jih lahko slišali. Zaželela pa bi vam tudi prijeten in uspešen večer in veselim se že, da se znova jutri vidimo. Um, ko bomo spet vsi polni energije in bomo lahko se odeležili nove, zelo živahne razprave. Hvala, samo še tehnično opozorilo. Sedaj bodo potekala tri ločena srečanja. Ekon se sestane v PHSP 3.0.5.0 za poslovanje v odvorani Jan 4.1 in proračun v odvorani Jan 6.2. Hvala, vsak izvajanje.